Torej, zapisniki včerajšnje seje so na razpolago, če imate kakšne pripombe v zvezi s tem. Če ne, potem pa sprejemamo zapisnika včerajšnji seji. Podal bi